Dobro jutro. Martello. Good morning. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro dan. Yes. Dobro dan, dragi kolegi. Gospe in gospodje. If you want to take a seat. Če se nameravate usesti, potem bi se nam zato zahvalili, zato da res lahko začnemo z našim sestankom in spremljamo dnevni red. Najprej naj vam povem, da ne bomo obravnavali točke o informacijskem omrežju za opozarjanje ključni infrastrukturi. To točko smo predstavili. Sestanek koordinatorjev za zaprtimi vrati bo od pol dvanajstih do pol enih. Nima nišče nič proti? Dobro. S tem smo sprejeli dnevni red. Gremo naprej. Poročila predsednika. Kot veste, je delegacija Libe odšla na misijo v Washington prejšnji teden in srečali so se s člani kongresa in ameriške administracije. Dobili smo poročilo, da so bili sestanki zelo plodni in koristni za naše nadaljne delo. Glede ključnih točk, glede varstva podatkov in PNR. Torej, predlagal bi, da sprejmemo poročilo o tej pomembni misiji na naslednjem sestanku koordinatorjev. Ne danes, temveč na naslednjem sestanku koordinatorjev, takoj, ko bo poročilo na voljo. Dobro, gremo naprej. Da, gospa Hed, izvolite. Jeg er veldig glad at du er her, herr ordførende. Hvala. I'm, I'm Zelo me veseli, da ste tu, gospod predsedujoči. Yes. Da, hvala. Kot rečeno, malce sem razočarana da vedno začenjamo naše sestanke tako pozno. Naš odbor je eden najpomembnejših odborov in se mora ukvarjati z zelo pomembnimi zadevami in zelo redko začnemo točno. Vsi imamo veliko dela, no tako lepo začnemo 15 čez 9 in vmes bi lahko recimo kaj naredili, poslali kakšno elektronsko pošto, napisali kakšen članek naj vam povem, da se moramo res držati uh, urnika, zato da bomo imeli dovolj časa za razpravo. Upam, da bomo lahko v prihodnje bolj točno začenjali svoje sestanke. Da, to si bomo zabeležili. Tu sem bil ob devetih in sem se pogovarjal s člani v sobi in s tem sem dal drugim poslancem čas, da pridejo na sestanek. Da seveda, to smo si zabeležili. Pomembno se nam zdi, da imamo čas z razpravo in netočnost ni dejstvo za, naša, za naše sestanke, vendar seveda smo si zabeležili in bomo naredili vse, kar lahko, zato da lahko uh, dejansko začnemo pravočasno. Gremo naprej. Točka 3. Letno poročilo o dostopu javnosti do dokumentov. Prva točka na našem dnevnem redu glede letnega poročila o dostopu javnosti do dokumentov. Tu gre za pravila poslovnika. Poročevalka je gospa hotela in obravnavali bomo praktične vidike izvajanja uredbe 149 skozi 2001 o dostopu do dokumentov. To bo tudi povezano z nekim drugim dosjejem glede uredbe 1049-2001, poročevalec pa je gospod Kešman glede spremembe te uredbe. Naj vas spomnim, da je komisija leta 2008 pripravila predlog prenovitve, vendar uh, tega niso preklicali po Lizboni. Naj vas spomnim, da je komisija marca predstavila še en predlog spremembe glede uredbe 1049 skozi 2001. Tako da bi razširili eksplicitno področje uporabe tudi na druge, na, na druge organe, uradi in agencije EU prejšnji teden smo imeli tudi uh, konferenco o transparentnosti na odboru Libe. To sta vodila uh, gospa Hautala in gospod Kašman, pa tudi gospa Jatenmak iz eh, odbora AFKO. Sedaj bom dal besedo gospe Hautala glede poročila o izvajanju redbe 1049 skozi 2001. Gospa Hautala, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Prejšnji teden smo imeli uspešno zaslišanje o stanju dostopa do dokumentov v institucijah EU. Gospod Kašman, gospa Jatemak in jaz smo predsedovali temu hearingu in dobili smo zelo jasen pregled situacije. In izkazalo se je, da kljub temu da imamo dober regulatorni okvir, torej uredbo 1049 skozi 2001 in ta je veljavi že deset let, pa vseeno vidimo, da um, evropske institucije ne želijo razumeti svojih obveznosti do, do državljanov. Torej, kljub temu, da je stopila veljavo Lizbonska pogodba, kljub temu, da ta pogodba določa, da je dostop javnosti nujen, da lahko državljani sodelujo pri sprejemanju odločitev in da je to predpogoj za kakršnokoli moderno demokracijo. Ogledala sem si prakso, kako institucije dejansko izvajajo uredbo 1049 glede dostopa javnosti, kako ravnajo z državljani, ki želijo dostop do dokumentov pogosto slišimo od evropskih institucij, da, da uh, razkrili smo tak in tak odstotek dokumentov, ki so bili zahtevani, to je zelo dober odstotek, ne vidijo pa, da je težava ravno v tistem odstotku dokumentov, ki jih ne želijo razkriti. In včasih zlorabljajo svoje uh, svoje pristojnosti eh, in napačno tolmačijo pravila glede dostopa javnosti iz redbe 1049. Gospod Cashman dela na poročilo prenovitvi te uredbe in odbor se bo moral kmalo odločati o tem, kako se bomo odzvali na drug predlog komisije, ki je bil predložen dve leti kasneje po prvem predlogu in obravnava razširitev področja uporabe. Torej upošteva zahteve Lizbonske pogodbe, da vključimo še druge organe poleg glavnih treh institucij. No, to je zelo zanimiva situacija, seveda, saj številne institucije ali agencije, recimo kot Evropska unija, agencija za zdravila ali Evropska služba za zunanje delovanje in druge agencije so sedaj v situaciji, ko dejansko morajo izvajati svoje obveznosti. Kaj smo izvedeli prejšnji teden na hearingu, da le malo državljanov ve, da te agencije in druge institucije EU morajo izvajati pravila glede dostopa do dokumentov? Ena ključnih ugotovitev, do katerih smo prišli, je to, da institucije uh, zavlačujejo obravnavo zahtevkov državljanov. To je torej njihov izgovor in to pomeni, da recimo neke informacije potem izgubi svojo vrednost zaradi zalačevanja. Zato moramo ugotoviti, kako bi lahko spodbodli institucije, da bolj hitro v, uh, v, učinkujejo in delujejo in dejansko dajo državljanom na voljo uh, dokumente in to dovolj hitro. Evropski varuh za človeke pravice je opravil zelo pomembno delo in je izpostavil potrebo uh, potem, da je treba dejansko zagotoviti državljanom dostop do dokumentov, ravnal je proaktivno in je dejal, da bi se izognili veliko nepotrebnemu delu, če bi dejansko obstajali neki registri, v, katere, v, v katerih bi lahko državljani neposredno dostopali do dokumentov. Kaj še lahko ugotovimo? Kakšna je pravna situacija glede dostopa do dokumentov? Pravna situacija je dobra. Evropsko sodišče je sprejelo več progresivnih odločb glede tega, kako naj se tolmači uredba. In s tem se razširjuje področje uporabe transparentnosti, vendar vidimo pa zaskrbljujoče tendence, Eh, zlasti v svetu, pa tudi v drugih institucijah. Oni se zelo držijo svojih izjem, eh, ki so zapisane v uredbi, vendar te izjeme zelo široko tolmačijo in to je zaskrbljujoče. Eno, gla, en, e, eden glavnih izgovorov, ki jih eh, institucije rade uporabljajo, tudi parlament je to, čemu smo uh, rekli čas za premislek. No, in ta čas za premislek je postal res ovira za spodbujanje transparentnost. To pomeni, da se institucije eh, skrivajo in ne želijo predstaviti eh, dokumentov, ki so ključni za sprejemanje odločitev. In seveda ne moremo imeti udeležbe pri spremljanju odločitev, če državljani ne vedo, zakaj se sploh gre. Oni to šele izvedo potem, ko že pride do končne odločitve in takrat več nimajo možnost vpliva na sprejeti odločitve. Moji kolegi, pročevalci v senci so zelo veseli, da sem si ogledala tudi določene sodne postopke, saj nas tudi to mora voditi pri eh, našem delu spreminjanja zakonodaje. Naj povem, da se mi zdi grozno, da veliko držav članic ne želi objavljati stališč glede zakonodajnega predloga. Najbolj akuten primer je glede neke nevladne organizacije Access Info, oni so ugotovili, da države članice ne želijo, da se objavijo stališča držav članic glede določenih zakonodajnih predlogov ali, ali je treba kaj spremeniti. Torej, to se mi zdi paradoksalno. No, Evropsko sodišče pa je nedavno sprejelo zelo pomembno sodno odločbo, in so rekli, da svet uporablja napačen izgovor, saj pravi, da če bi bile te informacije eh, na voljo javnosti, to ne bi preprečilo državam, da še naprej spreminjajo svoje uh, uh, stališča. Saj državljani razumejo, da gre za razpravo, ki poteka in ki se spreminja in tudi državljani lahko pri tem sodelujo. In seveda tudi državljani lahko razumejo, da država članica lahko spremeni svoje stališče, zato ni nič narobe, če dejansko objavljajo svoje stališča. No, veri sveta pravijo da je, obstaja veliko odpora do takšnega pristopa, ki ga zagovarja sodišče. To se mi zdi paradoksalno. Lizbonska pogodba določa več transparentnosti, mi pa vidimo vedno več odpora. Rada bi poudarila primer, ki ga je obravnaval lani Evropski varuh človekovih pravic, ombudsman, in je dejal Evropske agencije za zdravila naj razkrijejo določene informacije, ki so jih oni sicer označili za zaupne in sicer to je bilo vprašanje sestave zdravil proti pretirani debelosti. In eh, bilo je rečeno, da bi te informacije morale biti na voljo javnosti, saj imajo državljani eh, Eh, pravico do tega, da izvedo, kakšne se stave zdravili. Mislim, da so na koncu to priporočilo celo upoštevali. Prejšnji teden smo na hearingu slišali še naslednje. Pravila glede določanja stopne zaupnosti so problematična. Saj eh, upoštevajo notranje poslovnike institucij, ne le gospod Kašman v svojem osnovku poročila, temveč tudi Nekateri drugi raziskovalci so prejšnji teden povedali, da so pravila glede določene stopnosti morale biti takšna, da so skladna z zakonodajo, ne pa da jih se je določeno osnove nekih notranjih poslovnikov. Zato lahko uh, zagovarjam to, kar je dejal gospod Cashman, da torej ne uporabljamo teh notranjih pravil za določanje zaupnosti, temveč eh, zgolj zakonodaje. To se mi zdi zelo smiselno. Institucije se hitro izognejo pravilom glede transparentnosti. Kako? Tako, da stopne zaupnosti preprosto spremenijo in so dokumenti naenkrat uh, imajo oznako restrain ali limit in kolege lahko vam zagotovim, da ta oznaka limit ne obstaja v nobeni eh, zakonodaji. Tako da moramo zagotoviti, da imamo primerno zakonodajo glede stopen zaupnosti in da se parlament in svet skupaj odločita, kako se eh, eh, določi stopnja zaupnosti. Morda bi lahko imeli uh, zgolj najstrožje stopne zaupnosti, ostale pa bi odpravili. No, toliko za enkrat. Upam, da boste v mojem delovnem dokumentu, ki ima štiri dele, videli, kakšne zanimive ugotovitve. Nameravam pripraviti poročilo o izvajanju dostopa javnosti do dokumentov k malu in upam, da se lahko tudi srečam k malu z poročevalci v senci in naj pa se tudi zahvalim vsem za zelo uh, dobro eh, sk uh, skupinsko delo, tudi z gospodom Kešmanom zelo dobro sodelujemo in hvala vsem za odlično delo. Thank you, Mrs. Hvala, gospa Hautala. Gospod Kašman, izvolite. Thank you very much. Hvala, gospod predsednik in hvala gospe Hadi Hautula za to odlično predstavitev poročila. No, poročilo govori seveda o praksi, o izvajanju uredbe 1049. 10, Primarno se je uporabljalo le za tri glavne institucije, to pa se je spremenilo potem, ko, ko je stopila veljavo Lizbonska pogodba. Ko bomo pregledali prakso, bomo ugotovili, ali je prišlo do določenih ponovitev tega, da si ljudje ne želijo razkriti dokumentov. Mislim, da obstaja določena simbioza med tem, kar dela gospa Hautola in med tem, kaj delam jaz v svojem pročelu glede eh, spremembe uredbe 1049. Ona omenja zelo pomembne elemente, recimo tudi to, da se določe pretirano visoke stopne zaupnosti. Uredba 1049 je precej eksplicitna in pravi, da je načelo dostop In zavrnitev dostopa je nekaj, kar se lahko zgodi le redko. Če pa se zgodi, jih je treba utemeliti skladno s členom 4 o izjemah ali členu 9 o občutljivih dokumentih. In torej pravi, da se je gospa Hautala posveča vprašanju določanja stopne zaupnosti. Če želimo imeti skladen dostop glede dostopa do dokumentov, saj recimo, če imamo en dokument v dveh institucijah, zato potrebujemo do, eh, skladna pravila in enotna pravila glede klasifikacije dokumentov eh, oziroma glede določanih stopne zaupnosti. Meni se to zdi pomembno. Sam sem vzel za model pravila sveta glede zaupnosti eh, dokumentov. Če imamo eh, enotna pravila v vseh institucijah, organih in agencijah, potem bo lažje imeti enak dostop oziroma enak princip glede dostopa do javnosti in tudi dostop bo lažje. Gospa Hautola je omenjala hearing, ki smo ga imeli prejšnji teden. Uh, Ta hearing je bil seveda zelo uspešen, saj smo prisluhnili nevladnim organizacijam in strokovnjakom, ki tako uh, pogosto ne dobijo dostopa do dokumentov, ki jih zahtevajo. Nekat, slišali smo, da nekatere agencije mm, so dejansko ravnale tako, da so uredbo 1049 vzeli za svojo osnovo in to upoštevajo kot pravilo za svoje delovanje. Tu imamo v mislih Evropsko investicijsko banko in Frontex, ki sta dva zelo zgledna primera. V zadnjem poročilu, v zadnjem letnem poročilu glede izvajanja uredbe 1049 smo imeli dve zelo pomembni sodbi. En je bil primer Bavarian Lager. In ta primer je bil sodba, ki temeli glede uravnoteženosti interesov. V preteklosti so nekatere institucije, zlasti komisija, zavrnili dostop dokumentov, ker so dejali, da bi s tem uh, kršili varstvo podatkov za posamezniki, ki so bili navedeni v teh dokumentih. In to je bil pogosto razlog za zavrnitev dostopa. Torej, v primeru Bavarian Lager case se je vseeno lahko uporabilo. Pri, eh, se lahko uporabljajo obe načeli varnosti podatkov in dostopa do dokumentov. Torej, tudi to se lahko uravnoteži in varnost podatkov ne more biti uh, razlog za zavritev dostopa. No, in moj, in moje poročilo je bilo strani Evropskega oblaščenca za varstvo podatkov uh, ocenjeno kot tako, da se uravnotežijo vsi te interesi. In še nekaj, kar je zelo zanimivo. Sodba sodišča o dostopu dostopu javnosti do sveta, do mnenja sveta v njihovem stališču do spremembe uredbe 1049. Torej, eh, tako lahko gotovimo, ali so države članice za to, da se ta uredba spremeni ali ne, ali so bile za pristop za transparentnost ali ne. Eden argumentov, ki smo ga slišali, je čudovit in to je darilo za veliko noč, za, za, za velikočne praznike. To je skoraj da kot kafkin roman. Predstavnik pravne službe sveta je dejal, da če verjamete, da bodo stališča sveta javna, potem ne bodo mogli tega obravnavati, saj bi lahko prišlo do pritiska javnosti, da naj države članice spremenijo svoje stališče. In ne morejo biti pod takim pritiskom javnosti. Res, to je čudovito mnenje, ko to berete, se kar smete. Kako, eh, nesmiselni so te argumenti proti dostopu do dokumentov. In seveda so dokumenti sveta nujni. Evropa je sedaj v težkih časih, zlasti na nacionalni ravni, v svojih državah članicah. Ljudje se sprašujejo, ali dejansko dobivamo to, kar plačujemo od Evrope. Poglejte si obveznosti, ki prihajajo iz EU, ali res moramo sodelovati v tem se Evropa vedno govori, komu kaj naj počnejo v državah, kot so Švedska, Portugalska, Jerska, Španija in tako naprej. In potem, ko dobite dostop do dokumentov sveta, lahko vidite, kako naše vlade in naši ministri razpravljajo in glasujejo. Vendar to počnejo zaupno. In poslanci v državah članicah ne vedo, kako eh, vlade in ministri razpravljajo v svetu ali kako glasujejo. No in ko bomo te dokumente enkrat dali na voljo javnosti in to ni nič slabega, ko bomo to enkrat dali na voljo javnosti, bomo videli recimo kako je nek britanski minister predstavil svoj argument, potem se je morda strinjal za nek kompromis in potem glasoval in tako in tako. No, na ta način bodo naši ministri postali odgovorni za svoje odločitve in s tem bomo zagotovili eh, svojim državljanom, da Evropa ni, nikomor ničesar ne useljuje, temveč se naši ministri, naše vlade glede tega dogovorijo v svetu in res ni pravično, da uh, se tako obravnava evropske institucije kot se jih. To gotovo ni proevropsko. In to mnenje, ki sem ga prebral, da je veliko. Uh, oroz, orožja euroskeptikom, eurofobom, zato da skušajo mm, uničiti ta izjemno uspešen projekt, pro, projekt Evrope, ki je tako uspešen že od konca druge svetovne vojne. Tako da mislim, da moramo pomankanje transparentnosti odpraviti. Uredba 1049 zahteva, da dokumenti postanejo javni. Če pa se jih ne želi razkriti, potem je zato treba imeti neko jasno utemelitev mislim, da smo se uh, pravočasno lotili te ocene izvajanja. Naj še nekaj povem glede nedavnega predloga komisije glede spremembe uredbe 1049. Dve leti prepozno in ni potreben ta predlog. Pogodbo o delovanju Evropske unije in zlasti člen 15 je dovolj. In ne glede na to, kaj se omenja v uredbi 1049 člen 15, zlasti odstavek 3 o vključenosti evropskih državljanov v demokratične procese, je veljaven in bo veljaven, dokler uh, velja Lizbonska pogodba. Torej, predlog komisije pravzaprav ni potreben in lahko bi Eh, rekli, da je to pravzaprav le neko leporečenje in da bi pravzaprav mi morali bolj najti način, kako izboljšati dostop. In zato je zelo pomembno poročilo gospe Hautala glede tega. Vendar res, bolj ko bomo odprli svoje institucije, bolj se bodo ljudje zavedali, kaj počnemo, in kako dobro je naše delo. In prav tako bodo videli, da so evropske institucije pogosto izgovor za uh, člane vlad, držav člani, zato da se lahko uh, izgovarja za slabe te, težave, ko pa se zgodi nekaj dobrega, potem to pripišejo samim sebi. In to velja verjetno za vseh 27 držav članic. Hvala lepa, gospod Cashman. Sedaj pa še ostali člani, najprej gospod Busotel. Hvala, gospod predsedajoči. Poročevalec v senci iz naše poslanske skupine EPP je kolegica Renate Zomar. Danes je ni v dvorani, ker je zadržana, zato bom govoril v njenem imenu. Najprej hvala lepa, gospe Hauteli, za to zelo zanimivo predstavitev. Če smem predstaviti še nekaj stališč Evropske ljudske stranke. Mislim, da je naš pristop nekoliko bolj obarvan, kot je tisti, ki so ga predstavili predhodni govorniki. Vsi mislim, da imamo skupno izhodišče, glede tega ni dvoma. In naše skupno izhodišče je sledeče, kako naj naredimo Evropo bolj razumljivo in bolj pregledno. Tako da je to ključno vprašanje, kako državljanom zagotoviti vse dokumente, ki jih potrebujejo, zato da bi bolje razumeli delovanje Evropske unije, da bi bolje razumeli, kaj počnemo. Zato dejansko obstaja potreba po ustreznem ravnotežju med odprtostjo in preglednostjo na eni strani in po drugi strani med uspešnostjo Evropske unije. Kar nekaj argumentov smo slišali, naprimer skupni virtualni prostor, ki se tudi omenja v delovnem dokumentu, nam se zdi, da bi s tem samo poskrbeli za celo poplavo dokumentov, ki verjetno sploh niso v interesu širše javnosti. Zato moramo biti res zelo previdni glede skupnega virtualnega prostora, ali bo ta prostor dejansko prispeval k večji preglednosti ali bo morda bolj kot ne uničil ta prostor za razmišljanje, ki ga potrebujemo v okviru zakonodajnega postopka. Predhodni govornik je rekel, da argumenti sveta glede javnega dostopa do dokumentov na nek način spominjajo na kafkovske argumente. Vendar se moramo spomniti tudi na to, da če je država članica ali pa svet prisiljen v to, da objavi svoje stališče, potem bodo verjetno objavili nekaj, kar ničesar ne pove. Zato moramo resnično oceniti, ali bo tak ukrep prispeval k preglednosti ali bo morda oviral preglednost. Obstaja še en argument, ki bi se ga morali lotiti, po mojem mnenju, in sicer gre za argument, ki ga ne moremo kar tako z levo roko vreči stran in reči, da je to kafkovski argument, temveč moramo ta argument obravnavati na stvaren način. Mislim, da ne bi smeli zauzeti pristopa, kjer noben dokument sveta ne bi bil objavljen. Nikakor ne daleč od tega. Vendar verjamem tudi, da bi moral sam proces objavljanja dokumentov biti tak, da držav članic ne bo oviral pri izražanju njihovega dejanskega mnenja. Obstajajo tudi določene težave, ki se pojavljajo predvsem pri nekaterih agencijah Evropske unije, naprimer Europol in Frontex. Europol in Frontex imata na voljo zelo občutljive informacije. Morda se vam sliši dobro, da bi dali vse dokumente na voljo javnosti. Vendar ne vem, ali je to res dobro, če so informacije tako zelo občutljive agencije, ki se ukvarjajo s pregonom, zagotovo imajo vlasti zelo občutljive informacije. Če zaključim, ostajajo trije problemi po našem mnenju. Najprej je problem v tem, da še vedno obstaja zmeda med dostopom javnosti do dokumentov na eni strani in interinstitucionalnim dostopom na drugi strani. To pomeni, kakšen dostop bi morali mi imeti kot institucija po mojem mnenju ne bi smeli govoriti o teh dveh ločenih pojmih skupaj ali ju kakorkoli izmenjevati, ker s tem ne bi prispevali k razpravi. Drugo, še vedno obstajajo težave glede opredelitev, naprimer, kaj je to dokument. Ta opredelitev se pogosto meša in zamenjuje z opredelitvijo informacije, z opredelitvijo institucije in tudi zakonodajalca. Potem je tu še opredelitev predelitev širši prevladojoči javni interes. Kaj pa je to prevladojoči javni interes? Mislim, da tudi ta opredelitev ni dokončna in jasna. Tretjič, mislim, da bi morali svariti pred omejevanjem prostora za razmišljanje. Kot zakonodajalci bi morali imeti možnost razmišljati in razpravljati tudi na zaupan način, kajti le tako bi lahko dejansko izpostavili svoje misli. Popolna objava naših misli in dokumentov bi nas verjetno celo odvrnila od tega, da bi izrazili svoje mnenje. Smo na pravi poti, zagotovo. To ne pomeni, da je EPP proti temu, kar je rekla gospa Hautala. Vseeno pa se nam zdi, da bi morali zauzeti nekoliko bolj nijansiran pristop nekoliko drugačen pristop do tega vprašanja in to bi morali tudi obravnavati. Hvala lepa, gospod Bursutil. Gospod De Jong, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Moram se zahvaliti tako poročevalki, gospe Hautali, kot tudi Michaelu Cashmanu, Hvala lepa za to zelo bogato gradivo, ki je za vse zelo koristno. Michael vedno zadane žebljico na glavico, tudi to, kar je to storil, ko je omenil to, kaj se dogaja trenutno v Evropski uniji. Par minut bi rad posvetil temu argumentu. V Bruslju in v Strasburu znamo zelo dobro izključiti voljivce takrat, ko so stvari zanimive v Evropski uniji. Vendar kot državljan, ko berem novice v časopisu, ugotavljam, da mi ni všeč, kaj se tam dogaja. Tudi naprimer v stranki Trufins, ki so dobili 20 odstotkov. Zato mislim, da bi morali prisluhniti tudi mnenju naših državljanov. Tudi v naši državi smo nekoliko spodbudili razpravo o tem, kaj se dogaja trenutno z gospodarskim upravljanjem. V tem trenutku se sprejemajo pomembne odločitve in zelo malo ljudi dejansko ve, kaj se dogaja. Če bomo bolj odprti in če bomo izpostavili, da se ena država bori proti drugi državi, če bomo videli, da obstajajo tudi konflikti interesov, to ne pomeni, da bi se morali tega bati ali da bi to povzročilo napetost med državljani zaradi tega, kar se dogaja. Bodimo iskreni. Ljudi danes razvaja tudi televizija, zato ker na televiziji vidite šove, kvize in tako naprej. To je vse zelo razborljivo in uznemirljivo. Ko pa se pojavi Evropska unija na televiziji, vidimo nekoga, ki stoji pred neko stavbo in poroča o izidih konference to je za ljudi dolgočasno. Tisto, kar je zanimivo, je spopad med državami članicami, med državami članicami in Evropskim parlamentom. Tako da je edino priporočilo, ki bi ga lahko dal, sledeče. Nikar ne pozabimo, da ko stvari dejansko postanejo zelo zanimive v parlamentu, kot je naprimer trialog, zapremo vrata in ne odpremo svojih razprav za javnost. To bi dal k temu, kar je rekla gospa Hautala. Stvari bodo bolj zanimive za naše državljane, če bomo odprli vrate, če bomo jasno povedali, ja ni nam všeč, kaj se dogaja v svetu, kaj želimo naprimer na področju azila, kaj želimo, da svet stori na tem področju. Potem bodo državljani tudi videli, da smo storili vse v svoji moči, če bomo sklepali kompromise, bodo razumeli, da moramo to včasih storiti, ker je to pač del te bitke, je pa to ključnega pomena za demokracijo in za preživetje Evropske unije. Hvala. Thank you, Mr. De Jong. Hvala lepa, gospod De Jong. Če nihče drug ne želi besede, potem dajem besedo nazaj gospi Hautali, da zaključi to razpravo. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo hvaležna sem gospodu Bustotilu, čeprav me zdaj ne posluša. Samo rekla sem, da sem ti zelo hvaležna, zato ker si jasno izpostavil tiste točke, glede katerih se ne strinjaš. Mislim, da bi morali v tem odboru imeti nek odbor, ki bi skrbel za to, da dosežemo soglasje. Ti bi bil zagotovo dobrodošel član tega odbora. Namreč razrešiti je treba vse te nesporazume, ki obstajajo med nami. Sicer Evropski parlament ne bo uspel potisniti tega vprašanja naprej. Že nekaj let smo v slepi ulici, Tako da bi na koncu podala samo par enostavnih odgovorov na tvoje vprašanje. Res je, da bi se morali o tem pogovoriti, da je treba tudi najti ustrezno ravnotežje. Omenjal si zmedo, ki vlada na področju dostopa javnosti do dokumenta in na področju dostopa parlamenta do dokumentov. Mislim, da sta ta dva vidika med seboj povezana. Naš odbor se predvsej odločno bori za to, da bi tudi mi imeli dostop do dokumentov, ki so bili izpostavljeni v pogajanjih o mednarodnih sporazumih. Mislim, da bi morali mi dati pravzaprav obveščeno soglasje k tem dokumentom in sporazumom. Mislim, da je Evropski parlament v svojem poročilu že zelo jasno in tudi dobro opredelil, zakaj bi morali imeti dostop do evropskega pogajalskega mandata, ko gre za pogajanje na področju človekovih pravic. Resnično vam predlagam, da to preberete, zato ker se tam navaja zelo jasno, kateri so razlogi, zaradi katerih bi Evropski parlament moral imeti dostop do vseh teh podatkov. Namreč včasih se pogajamo o stvarih, pri katerih imamo tudi mi besedo, včasih pa o stvarih, pri katerih besede nimamo. Je pa dejstvo, da bi morali državljani imeti možnost vedeti in enako velja za Evropski parlament, tako da tu obstaja določena povezava. Hvala lepa, da si omenil tudi problematično vprašanje, ki se nanaša na ta skupni prostor za razmislek. Pomembno je, da tudi javnosti predstavimo, kako potekajo razprave v institucijah. O tem smo se pogovarjali tudi s poročevalci v senci. In kadarkoli se sestajajo poročevalci v senci, se pojavi vprašanje, ali bi morali zapisnik tega sestanka tudi objaviti. Po mojem mnenju ne, zato ker sestanek poročevalcev v senci ni nek uradni institut znotraj institucij Evropske unije. Pomembno pa je, da se to vrstni podatki objavijo, kadarkoli je zasedanje javno in današnje zasedanje je javno kajti javnosti je treba stvari pojasniti. Potem je tu še prevladojoč javni interes. Zagotovo imajo sodišča v skupnosti končno besedo, vendar bi morali vseeno zakonodajo zelo natančno predeliti, zato da se ne bo vse preveč ljudi obračalo na sodišča, zato da bo njihova pravica tudi uveljavljena. Naprimer, nevladne organizacije, združenja novinarjev. se obračajo na sodišča in tudi pozivajo sodišče, da jim povedo, kaj pravzaprav določa zakonodaja. Tako da bi morali ta nekoliko nejasna področja razjasniti, predvsem, ko gre za opredelitve. Omenil si tudi poplavo dokumentov, ki bi bili priča, če bi začeli izvajati skupni virtualni prostor. Gospod Bosotel, prav ste povedali, ko ste rekli, da morda pa državljani ne želijo izvedeti vsega tega. Državljani so tisti, ki imajo pravico, da zaprosijo za dostop do nekega dokumenta. Ni Evropska institucija tista, ki lahko predeli, kaj je v interesu državljanov ali ne. Če bi bil ta skupni virtualni prostor dovolj jasno opredeljen, če bi obstajala tudi jasna navodila za državljane glede tega, kako poiskati tisto, kar išče, potem bi bile stvari veliko bolj razumljive. Čisto vsak dokument res ni, ne vem kako zelo zanimiv, ampak trenutno obstaja kar nekaj dokumentov, ki niso javno dostopni, zato ker nimamo skupnega virtualnega prostora. Upam, da se bomo uspeli dogovoriti tako s skupino EPP, kot tudi z vsemi ostalimi. Vse takšna je bila konstelacija v zadnjih letih v parlamentu. Sicer se bo zgodilo, da nas bo svet obsojal, da smo mi tisti, ki zaviramo sprejemanje zakonodaje, da smo mi tisti, ki smo nezanesljivi, ki se ne znamo odločiti. Tako da je bolje, da združimo in poenotimo svoje stališče. Hvala. Thank you, Mrs. Hvala lepa, gospa Hautala. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, točka številka 4, spodbujanje mobilnosti delavcev v Evropski uniji. Takoj, ko bomo zaključili z razpravo o osnutku mnenja, ki ga pripravlja gospa Blinkevič Jute, bomo imeli elektronsko glasovanje. Tako da prosim, pripravite svoje glasovalne kartice. Če nimate pri sebi, pošljite nekoga, da vam jo prinese. Glasovalne kartice morate torej imeti pri sebi. Gremo naprej na točko 4. Gospa Blinkevič Jute bo predstavila osnutek mnenja v zvezi s podbojanjem mobilnosti delavcev v Evropski uniji. Pristojni odbor je odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, gospod Ongureanu je poročevalec. Najprej pa bomo slišali mnenje gospe Blinkevič Jute, ki je pripravila mnenje v zvezi s tem poročilom. Potem bomo dali besedo še komisiji in na koncu nekaj časa namenili še za razpravo. Gospa Blinkevič Jute, izvolite. Anonoma ne, pa Grindinis ponovno Gorjano prenesel gospod predsedujoči. Poročilo, ki ga je pripravil gospod Ungureano, se osredotoča predvsem na ukrepe, ki naj bi spodbudili mobilnost delavcev v Evropski uniji. Omenja tudi ukrepe, s katerimi bi odpravili takšne in drugačne ovire na poti mobilnosti. Poleg tega pa želimo s temi ukrepi tudi spodbuditi osveščenost o mobilnosti sami. V poročilu bi morali bolj povdariti to, da je treba zaščititi pravice delavcev, da je treba zagotoviti vsem tem delavcem tudi dostop do pravnih sredstev. Tako da bi morali evropsko zakonodajo dopolniti z določbami, v katerih bi omenjali pravna sredstva, odškodnine in tako naprej, kadarkoli bi prišlo do kršenja pravic delavcev imigrantov. V tem mnenju sem vas skušala upozoriti tudi na to, kako pomembno je, da se borimo proti posredni in neposredni diskriminaciji delavcev migrantov, da se borimo tudi proti zlorabi njihovega položaja. Ti delavci se selijo iz ene države v drugo, zelo pogosto ti delavci ne obvladajo jezika države, v kateri so, ne poznajo pravnega sistema, tako da so v resnično ranljivem položaju. Pomembno je, da se okrepi tudi izvajanje direktive o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvestijo o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje. Delavec bi moral vedeti, kje ima delodajalec sedež, koliko časa bo veljala pogodba, koliko ur bo delavec moral delati in tako naprej. Vsak delavec, migrant, ki pride v državo, mora prejeti informacije v zvezi z zaposlitvijo. Poleg tega pa se mi zdi, da bi se morali bolj boriti proti zlorabi in diskriminaciji delavcev migrantov. Nacionalni organi bi morali tudi preverjati, ali se vse pravne določbe ustrezno izvajajo razmisliti bi morali tudi o tem, kako delajo agencije za delo. Pomembno je, da vključimo v ta celoten proces tudi socialne delavce, potem poklicne organizacije, Edino na tak način bomo lahko preprečili vsakršno zlorabo delavcev imigrantov. Za zaključek pa naj povem še to, da je bilo moje prvotno mnenje predvsej daljše, vendar sem ga potem skrajšala. Tako da bi lahko vi vložili kakšen predlog spremembe tudi v zvezi z družinskimi člani delavcev, migrantov, v zvezi s socialno zaščito teh družinskih članov in tako naprej. Pripravljena sem prisluhniti vašemu mnenju, upam, da bo naše sodelovanje dobro, da bo še izboljšalo to mnenje in tudi poročilo in da bomo na koncu vsi prispevali k boljši mobilnosti delavcev, migrantov v Evropski uniji in preprečili kakršnokoli diskriminacijo. Hvala. Hvala lepa, gospa Blinkevič Juti. Sedaj pa komisija. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da komisija v celoti deli mnenje, ki ga je ravno kar izpostavila pripravljalka mnenja mislim, da bi morali poskrbeti za dosledno izvajanje zakonodaje na področju mobilnosti delavcev migrantov v Evropski uniji. Strinjam se tudi s tem, kar je pripravljalka mnenja izpostavila. Namreč mobilnost je pravica, ki obstaja že od rimskih pogodb naprej. Mobilnost in prost pretok sta seveda temeljni pravici v Evropski uniji, zavedati pa se, morate, da imamo na tem področju na voljo evropsko zakonodajo, na voljo imamo direktive in uredbe. V praksi pa ugotavljamo, da delavci, imigranti nažalost pogosto naletijo na težave. Predvsem delavci, imigranti iz novih držav. Ti imajo precejšnje težave pri uveljavljanju svojih pravic do prostega pretoka in svojih pravic do enakopravne obravnave z državljani države, kamor prihajajo. Mi smo začeli izvajati tudi kampanjo ozaveščanja. Eno smo izpeljali lani, ko je začela veljati nova uredba v zvezi z eh, socialnimi pravicami delavci migranti. Imamo pa na voljo tudi sporočilo, ki se nanaša prav na mobilnost delavcev. Pri vsem tem smo se seveda posvetovali tudi z socialnimi partnerji, z ustreznimi odbori, z vsemi tistimi, ki se ukvarjajo s to problematiko in ki se seveda ukvarjajo tudi z izvajanjem evropske zakonodaje. Na voljo imamo tudi delovni program komisije. Mi trenutno ocenjujemo obstoječo zakonodajo na področju prostega pretoka. Želimo si, da bi bila ta zakonodaja bolj učinkovita. Trenutno preučujemo uredbo 1612 skozi 68, ki se nanaša na mobilnost delavcev. Želimo si, da bi bila bolj učinkovita, učinkovito izvajana tudi v praksi. Prihodne leto bomo, upam, ta pregled zaključili. Trenutno pripravljamo tudi oceno učinka o različnih možnostih, ki jih imamo, o tem, kakšne dodatne določbe bi lahko vnesli v zakonodajo, zato da bi bila leta bolj učinkovita. Na tak način bi tako delavci imigranti kot njihovi družinski člani celoti uživali pravice, ki jim jih zagotavlja evropska zakonodaja. Glasovanje v vašem odboru bo tudi za nas zelo pomemben. Mislim pa, da bomo na podlagi današnje razprave tudi lažje unesti spremembe in naredili temeljno zakonodajo bolj učinkovito. Hvala. Hvala lepa predstavniku komisije. Sedaj pa odpiramo razpravo. Gospod Jakolino. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozorno sem prisluhnil kolegi Blinkevič Jute, ki je predstavila svoje mnenje. Moram reči, da se v veliki večini s tem mnenjem strinjam, zato ker je bila kolegica zelo konkretna in se omejila na bistvo. Dejstvo je, da so države članice tiste, ki so pristojne za to področje, one so tiste, ki bi morale poskrbeti za to, da ne prihaja do diskriminacije ali do zlorabe delavcev, migrantov. Države članice bi morale poskrbeti za ustrezno izvajanje direktive o sezonskih delavcev in direktive o mobilnosti. Skupaj s kolegom Morajem se ukvarjamo s tem in upam, da boste obe direktivi prispevali k temu, da bomo storili še en korak v pravo smer. Države članice morajo pokazati tudi solidarnost, to je res. Dejstvo pa je, da lahko državljani iz tretjih držav tudi prispevajo k trajnosti in k rasti, k inteligentni rasti v Evropski uniji. Zato jih moramo tudi ustrezno vključiti v družbo. Nikar ne pozabite, da morajo predvsem v tem obdobju države članice izraziti svojo solidarnost. K tej solidarnosti večkrat pozivamo, nismo pa je vedno priča v praksi. Mislim, da je mnenje, ki ga je pripravila pripravljalka dobro. Dobro je tudi, da se tudi v drugem odboru pogovarjajo o tej tematiki. Mislim pa, da bi predvsem solidarnost, ki je omenjena tudi v 80. členu, tista, ki bi morala prispevati k ustreznemu dialogu med vsemi evropskimi institucijami. Tudi sedno hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Krkov, izvolite. Uh, chairman, want... Gospod predsedujoči, samo nekaj bi rad dodal. Najprej hvala lepa pripravljalki mnenja. Mislim, da vsi vidimo povezave med direktivo o sezonskih delavcih in tem mnenjem. Delavci migranti so res pogosto predmet krutega izkoriščanja, ne glede na to, ali gre za evropske državljane ali ne. Zato moramo resnično poskrbeti za to, da bodo naše države članice ustrezno obravnavale vse državljane. Nacionalni organi bi se morali med seboj precej bolj usklajevati v zvezi s tem. Še en pomislek bi rad izpostavil. Sicer se ne navezuje neposredno na to mnenje ali mnenje ali na mobilnost kot tako. Pomembno je, da če ima nek delavec določeno znanje in izkušnje, bi moral tak delavec seveda o vsem tem obvestiti tudi delodajalca. Nedavno je iz Nemčije prišel v Združno kraljestvo zdravnik ni bil sicer Nemec, prihajal je iz Nigerije, niti ni dobro govoril nemško, zagotovo ni govoril angliško, vseeno pa je z različnimi sredstvi, tudi preko jezikovnih testov, uspel preslepiti vse organe. Dokler se ni zgodil nesrečni incident, ko je bolnik umrl zato ker se ta zdravnik in njegov bolnik nista uspela med seboj sporazumeti. Tega zdravnika, ki je star približno 67 ali 68 let, so potem poslali iz Združenega kraljestva nazaj v Nemčijo, kjer sedaj opravlja prakso. Mislim, da je to zelo nevarna praksa. V vsaki državi bi se lahko pojavil ta zdravnik. Tako da se sicer zavedam pomena tega poročila, Mislim pa, da je treba predvsem okrepiti sodelovanje med državami članicami zlasti na področjih, ki zadevajo delavce, emigrante, na področjih, ki zadevajo mobilnost. Preden boste preveč sitnarili tistim državam članicam, ki nočejo storiti koraka naprej, dokler ne bodo podano ustrezna zagotovila. Hvala. Mikrofon. Dobro. Gospa Blinkevič, jutri bi podali sklepne misli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi gospodu Jakolinu in gospodu Kerkhopu. Oba sta podprla moje mnenje. In sicer, da bi morali prispevati k prostemu pretoku delavcev v Evropski uniji. Gospod Jakolino se je osredotočil na solidarnosti, na načelo solidarnosti, zato da ne bi nihče bil žrtev diskriminacije v Evropski uniji, zato da bi lahko vsak imel občutek enakopravne obravnave. Strinjam se tudi z gospodom Krkovom, ki pravi, da bi morali okrepiti sodelovanje med državami članicami, zato da bi zagotovili pravice delavcev migrantov. Poskrbeti moramo za to, da bodo pristojni nacionalni organi med seboj bolje sodelovali. Vesela sem, da je komisija že začela izvajati kampanjo o zaveščanja v zvezi s socialnimi pravicami delavcev migrantov. To je nujno potrebno, če želimo, da bodo delavci seznanjeni s svojimi pravicami. Upam, da ko bomo spreminjali uredbo 16 skozi 2008, bo tudi parlament uspel izraziti svoje mnenje. Hvala. Thank you, As foretold, we are proceeding to point number five. Tako, zdaj pa gremo na točko 5 in sicer elektronsko glasovanje. Varnost letalstva s posebnim povdarkom na varnostnih skenerjih. Gre za sprejetje osnutka mnenja, ki ga je pripravila gospa Sarčentini. Želite? besedo? Ne, mislim, da smo o tem dovolj govorili. Bi pa samo izpostavila spremembo na glasovalnem seznamu, ki sem jo naredila v zadnjem trenutku in sicer amandma 19. Najprej sem ga označila za minusom, zdaj sem si premislila, tako da na mojem glasovalnem seznamu ima amandma 19 sedaj oznako plus, torej ga podpiramo. Dobro, hvala za to opozorilo. Zdaj pa nadaljujemo kar z glasovanjem. Smo vsi preverili, ali imamo elektronske kartice. Dobro, začnimo. Najprej kompromis A. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma ena v dveh delih. Prvi del za oziroma ne, se popravlja predsednik. Prvi del je brezpredmeten, ker je bil sprejet kompromis A. V drugem delu pa moramo glasovati. Torej, Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 3. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 8. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amadma 9. Za. Proti. Zdržani. Preverimo. Preverjamo. Amadma 9. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 19, zdaj torej zavrnjeno. Ste bili proti ali za? Za. Torej, 20 za, 21 proti, še vedno zavrnjeno. Amandma 10. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Amandma 11. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 12. Za. Proti. Zdržani. Mislim, da zavrnjeno. Preverimo. Prav. Preverimo 12. Glasujemo. Amandma 12. Konec glasovanja. 25 za, 17 proti, sprejeto. 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 14 za, proti, sprejeto. Zdržani? Preverimo, prosim. Preverimo amandma 14. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 17 proti, sprejeto. Amadma 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 v dveh delih, prvi del. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 18. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 19. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 20 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 21 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 22 in 23 sta enaka za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 24. Ne, predsednik se popravlja, ta je brez predmetem enako velja za 25 in 26. 27, torej za. Proti. Vzdržani sprejeto. 28, za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je bi veljalo preveriti. Preverjamo 28. 28, preverjamo. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, zavrnjeno. 29 za. Proti. Zdržani. Preverjamo. 29. Preverjamo. Konec glasovanja. 22 za 20 proti sprejeto. Kompromis B. Za. Proti vzdržani sprejeto. Zdaj je nekaj brezpredmetnih. Naslednji je 36. Za. 36. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 37. Za. proti? Vzdržani, zavrnjeno. 38 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Devetintrideset za. Gospod Koeljo, želite besedo? portugalskega prevoda tega amandmaja ni, gre pa za jezikovni amandma, tako da mislim, da tega ne bi smeli dajati na glasovanje niti. Dobro, torej o tem niti ne glasujemo. Naslednji je 40. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 41. Za. Proti. Zdržani. Zavarjeno. Preverjamo? Prav, 41 preverjamo. Preverjamo 41. Glasujte. Konec glasovanja, 25 za 18 proti, sprejeto. 42 za, proti, stržani, zavrnjeno. 43 je bil maknen, 44 eh, za, proti, Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis C. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Zdaj je nekaj amandmajev brezpredmetnih in naslednji je 51. Amandma 51. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis D. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Zdaj je zopet nekaj manj brez predmetnih, kar nekaj jih je. Mislim, da gremo kar na kompromis E. Kompromis E. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Zdaj kar nekaj eh, postane brez predmetnih in naslednji je manj 68, če se ne motim. je brezpredmetni tudi. Dobro. Torej kompromis F za proti vzdržani sprejeto. Zopet je nekaj manj brezpredmetnih in pridemo na 78. Za proti vzdržani mislim, da je sprejeto. 79 za, proti, zdržani, sprejeto. 80 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 81 za. Preverjamo 80. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 23 proti 19. 81 za, proti, stržanje sprejeto. 82 je brezpredmeten, 83 za, proti, stržanje sprejeto. 84 za, proti, stržanje sprejeto. 85 za, proti, sprejeto. 85 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 86 za, proti, zdržani, preverimo, prosim, preverjamo, 86, glasujte, 86, konec glasovanja. 25 proti 17 sprejeto. 87 in 88 se bilo omakne na 89 za proti zdržani sprejeto. Tako zdaj pa glasujemo še o celotnem besedilu, tudi z glasovanjem in spremembami. Končno glasovanje, torej glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 41 za, 3 proti torej sprejeto in čestitke gospe Sargentini. Tako, na vrsti je točka 7. Situacijsko poročilo o terorizmu za leto 2011 gre za predstavitev strani gospoda Roba Wainwrighta, direktorja Europola, ki ga tudi toplo pozdravljam ponovno tu v odboru Libe.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 so please if you want to take your seats and be torej prosim če se posedete prosim za tišino hvala Torej, kot rečeno, med nami pozdravljam gospoda Roba Wainwrighta, direktora Europola, tu med nami v odboru Libe da nam predstavi poročilo o stanju in trendih na področju terorizma v EU za leto 2011, gre za tako imenovani TSAT e 2011. Najprej bo imel predstavitev gospod Wainwright, potem pa sledi razprava. Izvolite, gospod direktor, beseda je vaša. Hvala, predsednik, poslanke in poslanci. Hvala lepa za to priložnost, da predstavim najnovejše iz osebine poročila o stanju in trenutnem poročju terorizma Europola. Ta dokument ste dobili, danes objavljamo to poročilo eh, skupaj z mojo predstavitvijo tu v Evropskem parlamentu, temeli pa na prispevkih vseh eh, držav članic, iz, eh, pa tudi tretjih držav, še posebej Turčije, Kolumbije, ZDA, pa tudi drugih mednarodnih organizacij, kot naprimer Interpol, pa tudi druge, vključno z institucijami EU, kot naprimer Eurojust in pa Sitcen. Torej, ključne ugotovitve našega poročila. Deset let po napadih 11. septembra terorizem še vedno predstavlja resno brožnjo Evropske unije in njenim državljanom. In uh, veselim se, da bom lahko danes popovdne prispeval k še eni razpravi v tem odboru na temo učinkovitosti politike boja proti terorizmu EU. Torej, kar zadeva statistiko, imamo nekaj kazalnikov na področju držav, kar zadeva raven teroristične dejavnosti. Prišlo je do bistvenega zmanjšanja v številu napadov separatističnih in nacionalističnih organizacij, čeprav je eh, skupno število letih še vedno dokaj visoko, vsekakor pa gre za upad v primerjavi s prejšnjim letom. Obenem je prišlo tudi do povečanja števila aretacij sodelujočih v islamističnih terorističnih dejavnostih. Eh, kot rečeno, imamo posamezne kazalnike za posamezne države, ker zdaj to področje na splošno. Europol eh, označuje grožnjo kot dokaj visoko. To upravičujemo tudi z povečanjem števila grožen, agresivnih eh, grožen izraženih strani islamističnih terorističnih organizacij v smeri EU. V zadnjem letu prav tako je prišlo do povečanja eh, v raznolikosti metod dela eh, in pa tudi načina, kako turistična dejanja vplivajo na družbo. Eh, vse več znakov je mednarodnega sodelovanja med turističnimi skupinami, prav tako se vedno bolj uporablja internet kot podporno orodje za dejavnosti turističnih skupin. In prav tako je nekaj novih eh, znakov, kar zadeva povezave med organiziranim kriminalom in terorizmom. Leta 2010 je življenje zaradi terorističnih dejanj izgubilo eh, sedem ljudi, eh, več jih je bilo ranjenih. Enaka številka eh, je bila tudi v letu 2009. Skupno je 249 eh, terorističnih dejanj bilo zabeleženih v devetih državah članicah EU s 611 aretacijami zaradi terorističnih dejanj prestopkov povezanih s terorizmom. Večina napadov je bila vezanih na separatistični terorizem v Franciji in Španiji. Skupno število teh napadov pa se je zmanjšalo za skoraj 50 odstotkov v primerjavi z lanskim obdobjem oziroma letom 2009. Število groženj naslovenih na EU vključuje 46 takšnih eh, izjav, v primerjavi z 42 leti poprej, kar zadeva islamistično teroristično dejavnost. Splošna ugotovitev v našem poročilu je, da prihaja do eh, povečane indikacije teroristične islamistične dejavnosti v EU v letu 2010. Prišlo je do manjšega povečanja eh, napadov, trije islamistični napadi v EU, trije na švedskem, eh, dva na švedskem eden na Danskem. E, škoda je bila minimalna, e, vsaj dva pa sta bila namenjena temu, da bi povzročila e, masovno škodo, s katero gre za malo povečanje v primerjavi z letom poprej. Prav tako smo upoštevali poskus napada Al-Kaide na arabskem potoku proti ZDA v letu 2010, kar bi lahko povzročilo veliko škodo in tudi izgubo življenja za državljane EU, kajti šlo je za napad na na poskus napada, šlo je za poskus napada na letalo, ki je bilo potem prestriženo v Združenem kraljestvu. Prišlo je do skoraj 50-stotnega povečanja eh, aretacij zaradi povezav z islamističnimi terorističnimi dejavnostmi, 179 v primerjavi s 110 leto poprej. V tej številki 179 je zanimivo tudi to, da je skoraj da polovica teh eh, aretacij iz naslova priprav na islamistične turistične napade v EU, skoraj da polovica torej v premijavi z desetimi odstotki tovrstnih aretacij leta 2009. Drugi prestopki, zaradi katerih so bile izvedene aretacije, zadevajo financiranje, propagando in eh, novačenje za terorizem. Ampak prišlo pa je do bistvenega povečanja do bistvenega povečanja aretacij iz naslova pripravljanja terorističnih eh, dejanj. Gre torej za pomembno povečanje aretacij iz tega naslova. Iz tega torej lahko sklepamo, da je nevarnost strani islamističnih terorističnih skupin v EU še vedno visoka eh, in eh, nevarnost se je v zadnjih 12 mesecih torej povečala. Obenem pa ugotavljamo tudi vse večjo raznovrstnost, kar zadeva razpon akterjev, vključenih v islamistično turistično dejavnost, da imamo zelo eh, raznovrsten nabor eh, akterjev, od organiziranih skupin do radikaliziranih posameznikov in tako imenovanih eh, osamelcev, ki so dejavni v EU. Še en pomemben trend je, da je se veriga nadzora in poveljevanja znotraj EU za to vrstna turistična dejanja zmanjšala in večina pridržanih eh, je bila članov avtonomnih ali polavtonomnih ali celo samoradikaliziranih eh, individualnih akterjev. Aktivnost islamističnega terorizma v EU je vsekakor pod vplivom dogodkov v mednarodnem okolju in kar nekaj državljanov EU je bilo žrtev terorističnih napadov izven EU v letu 2010 kot rezultat trenutnih razmer v Severni Afriki in na drugih področjih. Džihadisti, ki se vračajo predvsem iz Afganistana, Pakistana in Iraka, še naprej predstavljajo nevarnost za EU, potem ko se vrnajo v Evropo. Primer tega smo imeli v maju 2010, ko je mreža za podporo in navačenje, eh, ko so francoske oblasti to akšno mrežo Eh, razbile. Gre pa za mrežo, ki so jo vzpostavili posamezniki, ki so zapustili Francijo leta 2008-2009, da bi se borili proti koalicijskim silam v Afganistanu. Verjamemo, da so jih tam tudi eh, potem eh, usposobili za aktivnosti v Franciji, ko se bodo vrnili. Eh, naš, naš, našla se je kar nekaj opreme, namenjene izvedbi eh, napadov ob njihovi aretaciji. Kar nekaj evropejcev v džihadističnih eh, bojiščih je, mm, nekaj sto v Afganistanu, Pakistanu in Iraku, pa se kaj lahko zgodi, da se bodo dodatni posamezniki novačili v EU, eh, predvsem kot prostovoljci. Kar zadeva separatistično, nacionalistično dejavnost, kot rečeno prej, število teh napadov se je zmanjšalo za skoraj 50 odstotkov v letu 2010, ampak še naprej 160 eh, napadov beležimo v Evropski uniji, še posebej v Franciji in eh, Španiji. En francoski policist je bil tudi žrtev ETE v leta 2010, 210 posameznikov pa je bilo aretiranih v letu 2010. Separatistične in etnonacionalistične eh, teroristične skupine kot ETA in PKK se za financiranje predvsem zatekajo k izsiljevanju. Prav tako ugotavljamo vse večje sodelovanje med separatističnimi skupinami znotraj in izven EU, naprimer, ko gre za stike med eh, špansko eto in pa mm, gverilsko skupino FARC v Kolumbiji, beležimo kar nekaj stikov. Eh, levičarske in anarhistične skupine ostanejo, ostajajo prav tako zelo aktivne v EU, več aretacij je bilo kot v preteklih letih, prav tako je vse več nasilja, eh, ki je v lanskem letu prejeto do šestih smrtnih žrtev, torej 42 napadov leta 2010, 34 posameznikov aretiranih, eh, obe te številki predstavljajo povečanje v primerjavi z lanskim letom. Nekateri napadi leta 2010 kažejo tudi vse več eh, čezmejnega usklajevanja med skupinami, predvsem eh, med Italijo, Španijo in Grčijo. Kazalniki kažejo, da se to vrstno mednarodno sodelovanje razvija in to, na to kaže predvsem enotna izbira ciljev in pa tudi podobne metode dela, ki postopajo solidarno z priprtimi tovariši. Šlo je za napade na veleposlaništva tuje eh, državnike v državah EU, torej gre za zelo organizirano kampanjo, ki jo običajno nismo bili vajeni pri tovrstnih tradičnih skupinah. V letu 2010 je to vrstna raven nasilnega levičarskega anarhističnega delovanja Eh, predvsem izhajala iz globalne gospodarske recesije in ta je privedla najdo do političnih napetosti, ampak v številnih državah članicah je to sprožilo tudi eh, levičarsko in pa skrajno desničarsko teroristično dejavnost. Zdaj, kar zadeva desničarski terorizem, eh, se EU ni soočala s kakšnimi velikimi terorističnimi napadi v letu 2010, ugotavljamo pa, da so desničarske teroristične skupine vedno bolj eh, profesionalizirane, prav tako so vedno bolj aktivne na spletu in uporabljajo socialna mreža kot način za eh, novačenje in za izvajanje propagandnih aktivnosti. Še posebej, ko gre za eh, organiziran poskus pridobivanja mlajših simpatizerjev. Kar zadeva ekstremizem, ki ga imenujemo ekstremizem vezan na posamična vprašanja, tu gre za uh, okoljske aktiviste in uh, tudi za posameznike, ki se borijo za pravice živali. Tudi te skupine so vedno bolj mrežno zastavljene in uh, usklajujejo uh, ter koordinirno podpirajo aktivnosti. Kar zadeva zagovornike pravic živali, tu gre za organiziran premik iz EU, iz Združenega kraljestva v druge države EU. To se je začelo leta 2008 in se je potem tudi nadaljevalo v letu 2010. Nekateri predstavniki anarhističnih, eh, okoljskih, eh, ekstremističnih skupin in pa tudi skupin vezanih na pravice živali se eh, vedno bolj zatekajo k ekstremnim ideologijam. Na vseh teh področjih eh, terorističnih in eh, sumo terorističnih dejanj, ugotavljamo kar nekaj trendov. Internet, kot rečeno na začetku, se razvija v ključno orodje za teroriste in ekstremiste. Na to kaže tudi na vse večjo profesionalizacijo, eh, kar zadeva uporabo spletnih tehnologij za eh, predstavljanje samih sebe, predvsem v luči propagande, eh, novačenja in komuniciranja. Še posebej pa nas eh, skrbijo vedno pomenjši znaki povezav med terorističnimi skupinami in skupinami organiziranega kriminala. Cilji teh skupin in ideologije so seveda zelo različne, ampak pogosto si pomagajo, še posebej, ko gre za financiranje komunikacije in pa sama potovanja. Kriminalna dejavnost, v katero so vključene teroristične skupine, vključuje trgovino z nedovoljenim blagom in snovmi, kot so orožje in droge, trgovina z ljudmi, eh, finančne goljofije, pranje denarja in izsiljevanje. To so aktivnosti, ki se uporabljajo za financiranje terorističnih dejavnosti. Separatistične teroristične skupine kot eh, PKK pa trgujejo z drogami in eh, ljudmi neposredno za potrebe svojih terorističnih dejavnosti. V Afriki ugotavljamo pomembne povezave med mednarodnimi organizacijami za trgovino za drogami in pa posamezniki, ki so eh, morda vezani eh, tudi na islamistične skupine v Sahelu. To je še posebej zaskrbljujoče za evropske organe pregona, še posebej v tem trenutku, ko vlada visoka nestabilnost na Severni Afriki, v Severni Afriki in to je nova priložnost za skupine organiziranega kriminala, da selijo ljudi Eh, in streljivo v Evropsko unijo. Če torej zaključim, spoštovani kolegi, upoštevajoč te ugotovitve za leto 2010 in eh, upoštevajoč vse večje število ljudi, ki smo jih aretirali zaradi priprave na teroristična eh, dejanja, ugotavljamo, da je nevarnost terorizma še vedno visoka, da se ta nevarnost, ta grožnja spreminja v določenih vidikih in ob tej priložnosti bi rad pozdravil delo policije in drugih organov pregona v EU, eh, ki so uspeli prepričati kar nekaj resnih napadov v EU in eh, to poročilo lahko samo toplo priporočim vašemu odboru. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Imam dolg seznam govorcev, ki želijo besedo. Gospod Diaz de Mera, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča hvala tudi gospodu direktorju Europola za njegovo poročilo o terorizmu. Naj povem nekaj stvari, ki se mi zdijo relevantni, ki se mi zdijo relevantne v samem poročilu. Najprej moramo ugotoviti, da to tveganje obstaja, grožnje obstaja in to ni nekaj, kar bi ne jemali resno. Ta grožnja je uh, prisotne, na to so nas tudi opozorili prejšnji teden na obisku v Washingtonu ameriški kolegi. Seveda se moramo zvedeti, kako pomemben je internet za to grožnjo. Poleg tega pa ne smemo pozabiti eh, pomen novačenja in propagande prav preko interneta. Naj vam povem nekaj podatkov, ki jih nismo slišali, vendar so povezani z pregledom terorizma v EU. Največ ljudi, ki so bili obsojeni, so, so bili v Španiji. No, to, to tendenco smo videli že leta 2009. Večina sodb je bila povezanih s tako imenovanim separatističnim terorizmom, torej eto Število obsod se je zmanjšalo iz 408 leta 2009 na 332 leta 2010, vendar vseeno je Španija največja žrtev takšnih um, napadov. Poleg tega je pri nas tudi največ neuspešnih ne napadov islamistov in drugih nacionalistov. Francija na drugem mestu, Španija oziroma Italija pa na tretjem, Španija pa ostaja na prvem. Na to sledi Združeno kraljestvo, glede islamističnega terorizma. No, Nemčija in Belgija pa sta tudi imeli deset oziroma devet obsodb zaradi poskusov islamističnega terorizma. Europol na ravni EU koordinirano izvaja boj proti terorizmu v sodelovanju z državami članicami. In na pobudo Sofiji bomo imeli danes hearing v zvezi s tem vprašanji. Naj povem še nekaj v zaključek. Nekaj, kar mora nas vse skrbeti in kar upam, da bomo vključili v poročilo Sofije in sicer pogajanja teroristi. Ne, torej, ne le tehnični vidiki, temveč s tem se izboljšujejo njihove taktike in strategije takšna pogajanja ošibijo varnost. In s tem se eh, tudi eh, poveča politični potencial. Naj še nekaj povem. Mednarodno sodelovanje je nujno potrebno, zato je zelo pomembno. TFTP, ta TFTP z jamstvi je zelo pomemben, prav tako pa je pomemben PNR, PNR z jamstvi toliko z moje strani. Hvala in čestitke gospodu Weinreitu za njegovo delo. Hvala gospodi Jazdemera. Nisem omejila časa za govor, vendar bi vas vseeno prosila, da skušate biti kratki in drnati, tako da bomo imeli dovolj časa, da nam bo gospod Weinreit lahko odgovoril. Gospa Gomez, izvolite. Hvala.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 mikrofon, da prihaja do povečanja zlasti na področju financiranja. Prosim, presedite se, saj moj mikrofon dela in zelo ste dobrodošli. Da, omenili ste, da obstaja neposredna povezava med terorističnimi dejavnostmi in organiziranim kriminalom zlasti pri financiranju. No, seveda so davčne oaze tu ključnega pomena. Ali nameravate v svojem delu z EU, z vladami EU, izpostavili to dejstvo in ali mislite, da moramo nekaj narediti glede nadzora davčnih oaz, tako da ne bodo več urodje v tej vedno večji povezavi med terorizmom in organiziranim kriminalom? ali ste morda sploh uh, vključili to pomembnost davčnih oaz za te namene. Še nekaj. Omenjali ste trende v Sahelu in povezavo z mednarodnimi preprodajalci drog, zlasti ko gre za povezavo iz Latinske Amerike. Uh, Eh, in tu so nekatere afriške države postale narko države, recimo Gvineja Bisao, pa še ta ni edina. Ko smo izvajali preiskavo o, e e, e e o posebnih izročitvah, smo ugotovili, da obstajajo šibkosti glede varnosti evropskih letališč, zlasti na Iberskem polotoku. In vemo, da je Iberski polotok na poti preprodajalcev z drogami in tudi organiziranih kriminalcev na področju terorizma. Ali se je karkoli zgodilo oziroma ali se je karkoli izboljšalo s tem? Gospod Krkov, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Venjulaj, za vaše poročilo, ki je zelo dobro zastavljeno ta poročila so zelo zanimiva, tako glede tega, kar je v njih, kot glede tega, kar niste vključili. Uspešno operacijo vaših, eh, vašega osebja sveda ne morete vedno vključiti, sveda pa ste bili uspešni v določenih eh, zadevah in ste preprečili teroristične napade in hvala za to. Bi pa vas nekaj vprašal, po vašem mnenju, pretok ljudi iz Severne Afrike, ki trenutno poteka in vključenost evropskih sil preko NATO v Libiji, do katere mere to vpliva na vaše razmišljanje glede strategije notranje varnosti, v katero ste vključeni? Ali se zaradi vsega tega povečuje tveganje za terorizem? Kot poročevalec glede novega sporazuma PNR me zelo zanima, kakšni bodo posledice. Poleg tega me zanima, kako boste to upoštevali pri svojem delu v Evropo pri prihodnem letu. Gospod Albrecht, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala, gospod Venred, za vašo predstavitev. Ko sem bral to poročilo in vas poslušal, sem se spraševal, oziroma sem bil zaskrbljen, da je pravzaprav težko slediti razpravi glede stanja terorizma v EU, če nimamo prave definicije terorizma v vašem poročilu. Dobil sem vtis, da se moramo o tem pogovoriti zlasti, ko gre za teroristične dejavnosti, ki so tu navedene. Zdi se mi, da številne zadeve, ki jih omenjate v poročilu, niso normalne, ne bom tega dejal, vendar spadajo na področje hudega kriminala ali organiziranega kriminala, ne pa terorizma. Zato bi si želel, da če želimo še naprej, Eh, razpravljati o situaciji terorizma, da imamo jasno kaj, definicijo, kaj to je, torej da vsi vemo, o čem se pogovarjamo. Saj, kot pravim, zdi se mi, da gremo v smer, ko bomo različne vrste kriminala združili pod imenom terorizem. na koncu bomo prišli do nekega športnega terorizma, recimo. Gre tudi za organiziran kriminal in eh, sveda je lahko del terorizma, vendar se moramo osredotočiti na dejanske teroristične grožnje in napade. Seveda obstajajo, tega ne zanikam, imamo določeno stopnjo ogroženosti in s tem se moramo spopasti, vendar mislim, da bi bili bolj učinkoviti če bi imeli ožjo, bolj jasno definicijo terorizma. Hvala. Eh, Hvala eh, za vaše poročilo in zelo jasno je, da je stopna ogroženosti še vedno visoka in da moramo morda spremeniti strategijo zaradi tega morda boste morali vi prilagoditi svojo strategijo, da boste še naprej uspešni. Imam pa štiri vprašanja. Govorimo o namestitvi varnostnih skenerjev. Kako ocenjujete varnost oziroma uporabnost teh skenerjev, ko govorimo o preventivi terorizma in boju proti terorizmu? Drugo vprašanje. Omenjali ste povečanje čezmejnega sodelovanja med teroristi. Moje vprašanje s tem v zvezi je, Ali, so, ali ste dobili podatke iz držav članic, tako da bi lahko dejansko imeli vi koristno, koristne informacije? Tretjič, povečanje aretacij, to je seveda dobro, vendar do, čemu to pripisujete, da je prišlo do povečanja aretacij? Zakaj je prišlo do tega povečanja? No, poleg tega ste govorili še o verih financiranja terorizma. Do katere mere menite, ali imate kakšne izkušnje s tem v zvezi? Trgovine z ljudmi in tihotapljanje ljudi iz Sahela, ali je to tudi ver financiranja zaradi teroristične dejavnosti v Evropi? Hvala. Hvala. Hvala, da ste znova z nami. imam še osem govornikov, imamo še pol ure. Doslej ste bili precej disciplinirani, če boste tako nadaljevali in bo vsak izkoristil največ dve minuti, bo, bomo nam bo uspelo. Sedaj pa gospod Kočeta. Uh, alcune domande. Eh, per esempio per l'Italia, parlo dell'Italia ma è... Par vprašanj bi imel. Govoril bomo o Italiji, vendar to velja tudi za druge države. Govorite o štirih islamističnih napadih, šestih separatističnih napadih, osmih levičarskih in enem desničarskem napadu. Sam nisem imel v zadnjih letih občutek, da bi prišlo do teh napadov in atentatov. Zato bi bilo dobro vedeti, kakšno lestvico za razvrščanje uporabljate. Kaj se vam zdi, da je atentat? Kje je tista stopnja, kjer pride? naprimer od nekega nasilnega dejanja na teroristični atentat. Če, primer, z primer vzamemo napad na Berlusconija, ko je dobil glavo plastično lutko, ali je to teroristični napad? Ne gre za nekaj resnega, vendar gre vse eno za neko nerazumno dejanje, ki je verjetno opredeljeno nekje tudi v strategiji. Kdaj je za vaš nek dogodek teroristični dogodek? ali mora biti izpeljan v okviru neke širše organizirane strategije? Še eno vprašanje. Organiziran kriminal. Govorimo o terorističnih napadih, ki se izvajajo kjerkoli. Kaj pa, ko gre za kriminalne napade, ko gre za organiziran kriminal v Evropi? Skupine organiziranega kriminala zagotovo zagrešijo veliko večje število napadov kot teroristične skupine, tako da bi številke lahko bile celo zelo strašljive, če bi jih objavili. Vendar jih niste objavili. Niti jih niste objavili v poročilu. Včasih govorimo o bombnih napadih, včasih bombe samo podstavijo, včasih gre za umore odvetnikov, novinarjev, županov, sodnikov in to v različnih državah. Tega v poročilu ni. Še zadnja zadeva. Zakaj Združeno kraljestvo še vedno ni uspelo določiti izvora atentatov? kakšno vrsto napadov ali atentatov so izpeljali ti, ki so jih aretirali. Najprej bi morali, po mojem, poskrbeti za dobro opredelitev terorizma, narediti bi morali neko preglednico, sicer bo ta pristop zgolj ideološki, terorizem pa bo s tem postal samo neka tematika, s katero se ukvarjamo, mafija pa bo še naprej izvala svoje grozljive dejanja po Evropi. Hvala. Hvala, gospod Busutil. Hvala. Tudi sam bi se zahvalil gospodu Wainwrightu za njegovo zelo zanimivo poročilo, pa tudi za njegovo delo. Eno stvari, ki ste jih izpostavili, je odstavek, ki govori o sedanjem in prihodnem prilivu imigrantov iz Severne Afrike, bi lahko vplivalo na varnostno situacijo v EU in da posamezniki, ki imajo teroristične namere, bi lahko se pritihotapili v Evropo v velikih skupinah migrantov. To se mi zdi zelo resna zadeva in zanima me na osnovi česa ste prišli do tega zaključka, kaj Europol počne, da bi se zoprstavili takšni potencijalni grožnji. Poleg tega pa bi vas še specifično vprašal, ali je Europol poslal uh, svoje osebi, morda neko misijo v državo kot recimo Italija in Malta, kjer je sedaj res velik pritok to vrstne migracije. Hvala. Hvala, gospod Papa Nikolau. Hvala, gospod Wainwright, za to predstavitev. Vse to, kar pravite, je zelo pomembno. Moje vprašanje je naslednje. Omenjate, povečano koordinacijo med teroristi v različnih državah članicah. Prav tako omenjate, da je internet ključno orodje za to. Številke in trendi, ki jih omenjate, kaže na to, da je prišlo do aretacij teroristov le v 15 državah članicah, 15 od 27. Zakaj je to tako? Ali nimate informacije o drugih 12 držav članic ali pa o tem torej nismo dobili informacij? Hvala. Moraes. Gospod Moraš. Uh, hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod Weinreit, za vaše delo, za delo Europola. Tisti, ki smo preučili sestavo Europela smo ugotovili, da ste pravzaprav zelo majhna organizacija, ste pa pripravili to odlično poročilo. Kolega je omenjal definicijo terorizma in tudi gospod Kročeta je govoril o tem. Vidim, da imate definicijo tega, kaj je terorizem v samem dokumentu. Kaj pa bi uh, vprašal, imam le eno vprašanje. V parlamentu imamo težavo, ko preučujemo strategijo notranje varnosti in ko oblikujemo poročila na to temo. Saj ne vemo, kako definirati, na kaj bi se osredotočili. Zanima me, kako nameravate nameniti vaše vere za nove izzive. Recimo v ZDA so uh, povedali, da se nameravajo posvetiti bolj organiziranemu kriminalu, torej bodo vzeli sredstva, ki so bila namenjena za boj proti terorizmu, za boj proti organiziranemu kriminalu. In mm, mislim, da bi morali mi biti pri takšnih odločitvah zelo previdni, glede na to, kaj se dogaja v Severni Afriki. In moramo dati ljudem občutek, da se spopadamo z morebitnimi grožnjami, da skrbno preučimo vedno, kakšna je grožnja uh, in seveda pa ne smemo prestrašiti in zastrevašiti ljudi, kako torej nameravate eh, upoštevati vsa ta, vse, vse te predpostavke. Hvala, gospod Tavar. Tudi moj mikrofon ne dela. Le moj mikrofon dela. Pridite sem. Yeah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 Seveda, popolna varnost je nekaj, če se ne moremo doseči, vendar je pa vseeno nekaj narobe v načinu, kako včasih računamo, ocenjujemo uh, stopnjo grožnje. Zdi se preveč linearna. Včasih lahko rečemo, imeli smo manj terorističnih napadov, vendar dejansko pa je grožnja višja kaj to pomeni, da, je, da stopnja grožnje ni linearna. Vedno govorimo o visoki, nizki stopni grožnje, vendar to je vendarle vseeno nekaj bolj ohlapnega. In stopnje lestvice grožen pravzaprav niso uporabne. V ZDA imajo barne lestvice, vendar to je vse skupaj preveč pre, preprosto zastavljeno. Mislim, da se moramo probleme lotiti politično. No, ne govorim, da bi se morali na teroriste naslavljati na politični ravni, vendar moramo upoštevati razloge, zakaj pride do razlogov za novačanje. Da, represija deluje, vendar ne vedno in včasih je kontraproduktivna. Lahko si predstavljamo scenarije, ko represija povzroča razloge za novačanje, kot je tudi omenjal gospodija Zdemera. Zato bi bilo bolj smiselno, če bi bili pametni bi sicer uporabili represijo, vendar tako, da se upošteva človekove pravice in ne smemo pri tem škoditi eh, državljanom, poleg tega pa ne smemo spostavljati vzrokov za novačenje. In vprašanje človekovih pravic, to je za nas zelo pomembno, za naš odbor. In poleg tega moramo upoštevati tudi gospodarstvo in proračun. Ne moremo imeti neko administracijo, ki ne upošteva proračunskih omejitev. Sredstva niso neomejena za nobeno področje, niti za zdravstvo, niti za izobraževanje. No in boj proti terorizmu je včasih drag, to smo videli že pri razpravi o telesnih skenerjih. Dragi so, ali dejansko dosežejo svoj namen, ali je ta ukrep sorazmeren, torej ali je denar pametno porabljen. Hvala, no morda se bomo o tem lahko pogovarjali še danes popovdne, ko se bomo pogovarjali o evalvaciji protiteroristične politike in bomo upoštevali tudi vidik stroškov. Gospod Milder, izvolite. Hvala. Hvala gospod Wainwright za vaš uvod. Moje vprašanje je zelo preprosto. Če se gledamo trenutno situacijo evropske zakonodaje, ali je to po vašem mnenju dovolj, ali pa bi vi komisiji in parlamentu predlagali, da spremeta druge ukrepe, ker ne morete delovati zaradi tega, kakršna, zaradi tega, kak, kakršna zakonodaja sedaj je. Hvala. Dobro. Tudi to vprašanje bomo lahko obravnavali v kontekstu istega poročila. Sama bi predstavila zadnje vprašanje oziroma imam komentar in eno vprašanje. Komentar je, da sem zelo vesela, da ste pripravili poročilo. Mislim, da je situacija oziroma da je poročilo vedno boljše in s tem se tudi spodbuje države članice, da vam dejansko daje na voljo vedno več informacij. Saj morate seveda vi uporabljati njihove informacije in ste odvisni od njih. Torej, to je gotovo zelo dobro delo in se z leti izboljšuje. In tu se bom um, pravzaprav naslovila na svet in na komisijo. Če mi vsako leto ocenjujemo kot teroristično grožnjo, potem bi morali vsako leto oceniti tudi svoj odziv na njo. Tega pa nismo storili doslej. In če želimo imeti torej to, da bi imeli popolno sliko trendov, bi morali dejansko imeti tudi takšno letno poročilo. No, moje vprašanje pa je v skladu s tem, kar je pove, pove, povedal kolega Albrecht glede de, eh, definicije terorizma. Saj tudi sama dobim vtis, da definicija je v, v praksi vedno širše zastavljena, vedno širša in širša. Če recimo beremo o incidentu, ko sta se dve skupini, ena levičarska, ena desničarska, ste spopadli in nekoga so zabodli, ali je to terorističen eh, napad ali je to zgolj nek boj? Včasih je to bil. Eh, zgolj kaznivo dejanje. Nekoč, če so nekoga umorili ali mu grozili, je bil to pač zločin, sedaj pa to naenkrat teroristično dejanje. Dokot gremo, ali ni terorizem nekaj, kar eh, ogroža nacionalno varnost, ne pa zgolj varnost posameznikov. Seveda želimo zaščititi posameznike, to je jasno, vendar. Včasih rečemo, terorističen napad je nekaj, kar vpliva na družbo v širšem smislu besede, vendar recimo na nizozemskem se je pred enim letom zgodila, zgodil naslednji dogodek. Bilo je srečanje več kot tisoč ljudi, več tisoč ljudi bila je tam kraljica, slavnosten dogodek, državni praznik, veliko ljudi na istem mestu in potem je nek norec se začel dreti bu In naenkrat je prišlo do totalne panike. 65 ljudi je bilo hudo ranjenih zaradi tega. Človeka so aretirali zdaj, ker se je drl bo. Skratka, vpliv na družbe je bil velik, saj so ljudje mislili, da je prišlo do napada, eh, eh, televizija začela to predvajati. Skratka, vpliv posledice so bile ogromne, čeprav samo dejanje je bilo pa zgolj to, da se je začel deti bo. No, morda boste rekli, da pretiravam, vendar ne, to se je dejansko zgodilo in kje bomo začrtali črto med eh, zločini, kriminalnimi dejanji, terorističnimi dejanji, tako da mislim, da moramo biti malce bolj previdni glede tega. Torej, to so očitno vsa vprašanja naših kolegov, tako da upam, da lahko sedaj odgovorite na vse to. Beseda je vaše, izvolite. Okay, Hvala ne bom odgovarjal na vsako vprašanje posebej, bom skušal uh, grupirati odgovore, saj so nekatere zadeve močno povezane. Najprej glede Severne Afrike. Seveda, to je uh, naloga tako Evropola in držav članic, da zagotovijo notranjo varnost EU. Še posebej ne skrbi, do katere mere delovanje NATO ali drugih držav se lahko zlorabi strani ekstremističnih organizacij zato, da radikalizirajo posameznike. Skrbi nas, do katere lahko politična nestabilnost pripelje do političnega vakuma in kako to lahko vpliva na ljudi, ki imajo različne agende. Prav tako nas skrbi, do katere mere lahko nestabilnost pripelje do zmanjšanja zmogljivosti policijskih organov in drugih organov pregona, ki so pristojni za eh, red in mer v regiji. Torej, seveda, to je treba upoštevati in moramo se zavedati, da lahko pride do razvoja organizirane kriminale in terorističnih dejavnosti, pa da tega ne bo nišče zaznal. Poleg tega nas seveda skrbi uh, tok migrantov iz, iz južnega sredozemlja v južne države EU. To je seveda lahko priložnost za teroristične organizacije, pa tudi za. Eh, kriminalne združbe, da lahko pretihotapijo ljudi in opremo. Bodimo si najjasnem, doslej nimamo dokazov o tem, da bi teroristične organizacije to dejansko počele, vendar pa je to posebno utemeljena hipoteza. Saj imamo vsebinske informacije glede tega, da to teroristične organizacije počnejo, želijo torej nezakonito prepeljati ljudi preko sredozemlja v nečloveških uh, okoliščinah. Seveda to preučujemo in sodelujemo z državami članicami. Če naj odgovorim na vprašanje Busutila, da operativna ekipa je že bila dvakrat napotena, enkrat v Lampedusa, enkrat v kontinentalno Italijo in tam sodeluje s Frontexovimi ekipami in italijanskimi organi in ocenjuje informacije, ki jih, ki jih dobiva, prav tako pa opravlja debriefing z ljudmi, ki prihajajo v Italijo. In, uh, Eh, iz njihovih pričevanj je jasno, do katere mere je sedaj organiziran kriminal že eh, se ukvarja z izkoriščanjem varnostne situacije. Nimamo pa še dokazov o terorističnih dejavnostih, vendar smo zelo pozorni na to. Kar zadeva situacijo drugot v Afriki, še posebej nas skrbi uh, dejstvo, da obstajajo povezave, ki se razvijajo med organizacijami, ki preprodajajo drogo v Sahelu in se povezujejo z islamističnimi skupinami v Sahelu. Ne, doslej še nismo videli direktne povezave med terorističnimi skupinami in tistimi, ki preprodajajo oziroma ki sodelujejo v trgovini z ljudmi. Kar zadeva definicijo terorizma, obstaja definicija ki jo uporabljamo v poročilu. Seveda se jo lahko tolmači na različne načine in moramo biti previdni glede tega, kako daleč gremo pri definiciji, da ne bomo na koncu vključili vseh uh, eh, kaznjivih dejanj. S tem se strinjam. Definicija, ki jo imamo, je takšna, glede katere so se strinjale države članice in zato je pomembno, da poročilo obravnavamo v luči konsenza, ki smo ga dosegli z državami članicami. Torej, držimo se te definicije in poleg tega eh, upoštevamo prispevke držav članic. To ni naloga Europola, da bi ocenjeval eh, definicijo držav članic glede tega, kako definirajo terorizem. Torej, mi smo vključili uh, uh, definicije držav članic. Strinjam se z gospod Intervel, da se poročilo izboljšuje, sveda ima določene šibkosti, saj ne dobimo vseh prispevkov, ki bi si želeli dobiti od držav članic. To je seveda zanesljiv indikator določenih stvari glede terorizma, vendar strinjam se, da je to dejansko le en indikator glede terorizma. Torej, to ni uh, vse. Seveda je to poročilo o situaciji, analizira trende, vendar za razliko od tistega, ki govori o krim, organiziranem kriminalu to ni neka študija, ki je bila podkrepljena z številnimi obveščevalnimi podatki. Nimamo vseh obveščevalnih podatkov, saj veliko krat um, obdržijo na nacionalni ravni in tudi tega ne bi mogli vključiti v poročilo Europola, ki je dostopno javnosti. Tako da morate razumeti omejitve tega poročila, vendar vseeno poročilo je vedno boljše. Uh, zlasti, ko gre do grobih podatkov, do katerih dobimo, to je gotovo zanesljiv podatek glede grožne, grožne, s katero se spopadamo. Ali, ali naj vključimo uh, uh, ekstremne levičarske in desničarske dejavnosti? Da, zato ker nam tudi države članice o tem poročajo. Uh, če nam države članice poročajo o dejavnosti ete, e, potem to seveda vključimo, saj je to za nekatere države članice zelo pomembno. In podatki v poročilu dejansko upravičujejo, eh, da smo še naprej zaskrbljeni glede teroristične grožnje. Potem še vprašanje povezave med organiziranim kriminalom in terorizmom. Ne bi sedaj dejal, da se vsakodnevno med seboj povezujejo, motivi, motivacije teh skupin so zelo različne in običajno se organizacije držijo zase in ne komunicirajo neposredno z drugimi, vendar pa obstajajo znaki vedno večjih stikov med temi organizacijami in navedel sem primer v Afriki, seveda pa obstajajo še drugi taki primeri, kaj jih združuje. Združuje jih zlasti interes glede financiranja aktivnosti. In pri, p, internet daje vedno nove možnosti za izvajanje kriminalnih zadev in zato so se tudi oni lažje povezali med sabo, torej ravno preko interneta. Kar zadeva konkretno vprašanje gospe Gones glede denarja, glede pranja denarja, glede davčnih oaz, sveda nas to skrbi vendar obstaja še druge dejavnosti eh, pranja denarja, katerih se poslužujejo kriminalne združbe. Nimamo veliko informacij, koliko se s tem ukvarjajo teroristične organizacije. Torej, zaenkrat nimamo dovolj informacij. Kar zadeva povezavo med uh, eh, organiziranim kriminalom in terorističnimi organizacijami, uh, Um, naj povem, da, je, da policija se to uh, poslužuje enakih urodij, da ugotavlja vere financiranja in skuša omejiti njihovo delovanje na internetu. In zelo pomembna je izmenjava informacij in potrebujemo tudi koherentno uh, politiko boja proti organiziranem kriminalu in terorizmu in zato potrebujemo večjo sinergijo znotraj strategije notranje varnosti EU, pa tudi nacionalnih strategij držav članic. Torej, enako se moramo lotevati boja proti terorizmu in proti organiziranem kriminalu. Torej, to delo moramo bolj približati in najti morebitne sinergije. Uh, za Europol je to vprašanje ni tako eh, stroškovno pomembno, saj porabili 9 odstotkov naših verov, recimo, ko se ukvarjamo z nezakonito trgovino, zato namenimo 30 odstotkov. V Evropolu nisem zaznal nekih eh, posebnih šibkosti glede težav na letališčih na Iberskem polotoku, nimam nekih konkretnih mnen glede eh, telesnih skenerjev. No, katerakoli strategija, kot recimo TFTP, eh, pomeni določene koristi tudi za varnost in to smo videli tudi pri vprašanju PNR in pri izmenjavi informacij za organe pregona. Kibernetska kriminaliteta je seveda zelo pomembna in kakršnakoli prihodnja direktiva mora upoštevati pomen povečanja nezakonite rabe interneta za podporo organiziranemu kriminalu in terorizmu dan današnji. In policija zato tudi potrebuje urodje, da se bori proti temu. Mislim, da sem s tem vključil odgovore na vsa vprašanja, no če ne, pa seveda lahko še odgovorim na nje. Gospod Mulder. Yes. Vprašal sem vas, če je trenutno veljavna zakonodaja dovolj za Evropol ali potrebujete kaj dodatnega za upravljanje svojega dela. Se pravi, čujem, ker nisem neposredno odgovoril na to vprašanje, gospod Mulder. Upam, da se bomo danes popovdne med izmenjavom mnenj osredotočili predvsem na to vprašanje, zato ker se vse skupaj s tem povezuje. Evropska unija je od leta 2001 predvsej delala na tem, da bi sprejela učinkovito zakonodajo na področju boja proti terorizmu. Ne potrebujemo nove zakonodaje, bolj bi se morali osredotočiti na uresničevanje obstoječe zakonodaje. Hvala. Hvala lepa, gospod Wainwright. Če ni nobenih drugih pripomb, če nihče drug ne želi besede potem je to vse. Za sedaj. Danes popovdne imamo predstavitev politike Evropske unije za boj proti terorizmu. Predstavitev se začne ob treh popovdne. Toliko v zvezi s to točko. Najlepša hvala gospodu Wainwrightu za predstavitev, ki jo je podal. Hvala lepa tudi za dokument, ki ga je pripravil. Mislim, da ste ga vsi prejeli. Nekaj minut nam je še ostalo, preden začnemo s sestankom koordinatorjev za zaprtimi vrati. Hvala lepo vsem, ki ste se odeležili seje. Hvala gospodu Wainwrightu. Ob pol dvanajstih pa imamo sejo koordinatorjev.